Dankjewel Inge. En t, uh, eh, uh, eh, wat mij betreft uh, een uh, uitstekend uh, advies. Hvala lepa. Kar se mene tiče, se mi zdi tvoje mnenje odlično, nimam kaj veliko za dopolniti, imam pa dve vprašanji in sicer v zvezi z desetim odstavkom mnenja na koncu. Tukaj pravilno pozivamo komisijo naj predloži akcijski načrt in govorimo o novih ukrepih za soočanje s tem problemom in tako naprej. Eh, kaj lahko tukaj konkretno pričakujemo od akcijskega načrta? Ali ne bi bilo potrebno konkretno našteti eh, te ukrepe? Ne vem, če imaš kakšno idejo o tem, kakšni bi naj bili ti ukrepi. In še ti tako imenovani cheap whites, torej poceni beli cigareti. Uh, Mislim, da bi bilo dobro, če bi tudi o tem zapisali kaj bolj konkretnega. In pa še 13. odstavek, tukaj se sprašujem, eh, ali se ta poziv nanaša samo na komisijo, ali ne bi morale tudi države članice odigrati določeno vlogo eh, pri tem, eh, morda bi lahko dodali end member states v komisiji. Mm, toliko na kratko z moje strani. Dobro bi bilo, če bi bilo besedilo nekoliko bolj konkretno. Danke. Eh, si, sí, eh, gracias. Sí, yo también estoy... Eh... Hvala lepa. Tudi jaz se strinjam s tvojim predlogom. Mislim, da dobro povzema glasovanje o resoluciji o poročilu, ki ga je pripravila komisija, o desetih letih uh, veljave sporazuma z um, tobačno, s tobačnim podjetjem Philip Morris. Uh, vprašala pa bi komisijo naslednje. Govorim o šesti točki. Tukaj je govora o direktivi o tobačnih izdelkih in uh, v tej direktivi govorimo o potrebi po sistemu track and trace uh, in to na evropski ravni. Ti si tukaj predlagala, da je poleg tega ekskluzivnega sistema uh, imeli tudi nek odprt standard uh, Eh, ki bi ga lahko vključili v obstoječe sisteme sledljivosti, eh, če bi, ta, eh, če bi se ti izkazali za bolj učinkovite. Sprašujem komisijo, ali predvidevajo takšno možnost. Verjetno tobačna podjetja želijo ohraniti svoje lastne sisteme sledljivosti v zadnjih desetih letih smo se veliko naučili in zato bi bilo dobro vedeti, ali ima komisija možnost ustvariti nekakšen format, v katerega bi lahko vključili tudi sisteme sledljivosti samih podjetij, če bi ti bili seveda, seveda učinkoviti. In uh, treba je razumeti, kako potem to vključiti tudi v našo direktivo. Gospod Röbling iz OLAF-a nam bo pojasnil odgovore na vaše vprašanja. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Z veseljem bi ponudil pojasnila, ampak eh, zato bi predal besedo gospodu Bikovskemu iz eh, generalnega direktorata Sanko, ki se bolj spozna na direktivo o tobačnih izdelkih. Lepo pozdravljeni. Nekaj kratkih razlag v zvezi z eh, izvajanjem. Uh, 18, 15. Eh, člen eh, direktive o tobačnih izdelkih predvideva neodvisen sistem track and trace in eh, v zvezi s tem bi hranili tudi podat, podatkovno bazo. Torej, tam bi shranjevali vse podatke, ki bi jih pridobili na podlagi tega sistema. 15. člen oziroma njegovi pododstavki govorijo o delegiranih in izvedbenih aktih, ki bi jih predvidela komisija, ti bi pokrili bistvene zahteve v zvezi s temi sistemi. Ne gre za to, da bi mi izgradili ta sistem, gre samo za to, da bomo opisali, kako bi naj ta sistem izgledal, vse tiste bistvene elemente. Prav tako bi naj s tem čla, členom uh, poskrbeli za izvajanje osmega člena protokola FCTC, ki zahteva, da podpisnice protokola vzpostavijo sistem slejenja, ki bo uh, podvržen neodvisnemu nadzoru strani tobačne industrije. Torej, tukaj je delo še v teku, um, ne morem povedati kaj več. Trenutno načrtujemo to, uh, trenutno načrtujemo nekaj izvedbenih in delegiranih aktov, ki bodo sprejeti leta 2017 prav tako pa želimo na ta način uh, omogočiti izvajanje protokola oziroma, sle, oziroma tega sistema sledenja, uh, tracking and tracing, ki ga predvideva. Kar se tiče odprtosti te strukture, pa lahko povem naslednje. Naše določbe se ne nanašajo na specifične tehnologije. Uh, torej ne bomo imeli ene same rešitve, enega samega sistema. To ni naš namen. Želimo odprt sistem, kjer bi lahko številni ponudniki ponudili tehnologije, ki so potrebne za delovanje tega sistema. No, nadzor pa, kot določa protokol, mora ostati v, okviru, eh, v rokah podpisnic oziroma Evropske unije. Hvala lepa. pravzaprav tukaj gre za zelo pomembno industrijsko politično vprašanje. Eh, pripravljamo svetovni standard za sistem slejenja, sledenja in eh, zato se ob tem zastavlja tudi vprašanje stroška. Eh, kako bo, če bo morali tukaj kupovati drago programsko opremo, bo to nov sistem oziroma ali bo to sistem, ki bo sestavljen iz že obstoječih sistemov in če bo temu tako, kakšne bodo potem tu tehnične zahteve? Torej, ehm, tukaj nas čaka verjetno razprava tudi za trgovinskim sektorjem in zato vsi z velikim pričakovanjem pričakujemo to, kar boste predlagali. Zanimam nas, kakšen bo rezultat tehničnih posvetovanj v vašem generalnem direktoratu. Naj odgovorim še na vprašanje kolega De Jonga, namreč kateri bi bili ukrepi, s katerimi bi se borili proti tem tako imenovanim cheap white, torej poceni belim cigaretam. Zato sprašujem tudi vas, kakšen je vaš načrt za te cheap white. Uh, vidimo, da tiste države, ki proizvajajo te cheap white cigarete, ne bodo podpisnice tega protokola. Zato bo naš problem enak po, tudi po ratifikaciji tega protokola. Zato vas zaprošam za nekaj dodatnih eh, pojasnil. Tudi ko gre za surovi rezani tobak in za druge sestavine za eh, izdelavo cigaret, vedno znova naletimo na isti problem. Eh, torej bolje bi bilo, če bi v obseg veljave vključili proizvajalce, ne pa zgolj države. Ja, prav imate, gospod predsedujoča, ja, ta uh, to vprašanje teh poceni belih cigaret, belih cigaret je eh, zelo pereč. Eh, to smo opisali tudi v našem strateškem dokumentu eh, o boju proti nezakoniti trgovini z tobačnimi izdelki. Ko govorimo o tej nezakoniti trgovini, tukaj seveda mislimo na različne podsegmente te nezakonite trgovine, vključno z poceni belimi cigareti, ki prihajajo z cele vrste različnih držav, različnih proizvajalcev. In uh, seveda je ta problem zelo kompleksen. Predvsem zato, ker v glavnem izhaja iz držav zunaj Evropske unije. Komisija bi morala do izteka letošnjega leta pripraviti por, eh, poročilo o izvajanju te strategije. V tem poročilu bomo seveda morali razmisliti o tem, kako uspešni smo bili pri vzpostavitvi boja proti tem poceni belim cigaretam. No, to, pri, pri, to poročilo trenutno intenzivno pripravljamo in dobro bi bilo, če bi nam pri tem pomagal tudi Evropski parlament. Hvala lepa. Nihče drug se ni javil k besedi. Naj vas opozorim na to, da je rok za ložitev predlogov sprememb 25. april, 24. maja pa bomo glasovali v odboru o mnenju in predlogi sprememb. Hvala lepa, sedaj pa četrta točka na dnevnem redu. Gre za mnenje kolega Vali, dejavnosti učinek in dodana urednost Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji med letoma 2007 in 2014. Eh, kolegu Valju, kar dajem besedo. Hvala lepa, predsednica. To je zelo pomembna tematika, s katero se ukvarjamo tudi v našem odboru za nadzor proračuna. Gre za socialno vprašanje, gre za boj proti brezposelnosti. Vsi se s tem ukvarjamo. V ta namen smo namenili tudi kar nekaj sredstev v skladih, ki pa imajo določene težave. Zato se sprašujemo tudi, ali ta Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji dosega željene cilje. Nažalost ne vemo, kakšni sploh so cilji, ki naj bi jih s tem skladom dosegli. Države članice niso opredelile kvantitativnih ciljev, ko gre za ponovno vključevanje brezposelnih na trg dela. Poleg tega se ne razlikuje med skladom za prilagoditev globalizaciji in Evropskim socialnim skladom ter vsemi ostalimi ukrepi, ki jih izvajamo tudi s pomočjo nacionalnih sredstev. Organi na ravni držav članic niti niso napovedali, kako bodo uporabljali ta sklad, niti kako se je ta sklad uporabljal, naprimer, ko gre za usposabljanje, za nudene pomoč tistim, ki imajo niže prihodke. Ugotavljamo, da je nekje 50 odstotkov sredstev bilo, oziroma tolikšen delež oseb smo vključili nazaj na trg dela, ampak ne vemo, ali bi enak delež ponovnega vključevanja posameznikov na trg lahko dosegli zgolj s tem skladom ali tudi z drugimi skladi, kot so naprimer Evropski socialni sklad in nacionalni skladi. Zato moram reči, da imamo premalo podatkov, na podlagi katerih bi lahko sodili, ali je ta sklad bil uspešen ali ne. Enako velja tudi pri drugih evropskih skladih, tudi socialnem skladu in kohezijskih ter drugih skladih, ker nimamo na voljo dovolj podatkov, da bi ocenili te programe. Nekatere države so se raje poslužile Evropskega socialnega sklada na mesto Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Pri socialnem skladu je delež sofinanciranja višji, sredstva se lahko hitreje uporabijo. Namreč pri Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji so postopki predvsej bolj dolgi in zapleteni. Ugotavljamo tudi, da kar nekaj prošen za uporabo sredstev iz sklada za prilagoditev globalizacije komisija ni odobrila. Zato nas zanima, na podlagi katerih meril je komisija odločila o teh prošnjah, namreč v uredbi ni navedenih jasnih meril. To bi morali v prihodnje izboljšati. Potem ne vemo niti to, kako se opredeljujejo projekti, ki bodo sofinancirani s pomočjo socialnega sklada. To je zelo pomembno vprašanje, namreč vedeti moramo, da ima sklad za prilagoditev globalizaciji določene omejitve. Računsko sodišče je v poročilu za leto 2013 ugotovilo, da se običajno postopek odobritve za porabo sredstev iz sklada za prilagoditev globalizaciji odvija kar 41 tednov. Mislim, da bi morali uporabiti tudi bolj primerne, bolj enostavne rešitve, takšne, ki bomo lahko sledili, da bomo lahko pomagali vsem sektorjem, ki so se znašli v krizi. Namreč pogosto se zgodi, da naprimer neodvisni podjetniki, ki sodelujejo z kakšnim večjim podjetjem, ki je bilo prizadeto zaradi krize, prav tako ostanejo brez dela. Mislim, da bi morali zagotoviti predvsej večje pokritje subjektov. Ne smemo pozabiti niti na enega samega delavca. V tem mnenju opozarjam tudi na to, da bi komisija v svojih poročilih morala navesti tudi bolj konkretne podatke v zvezi s tem, v katerih sektorjih lahko delavci najlažje najdajo delo. Delavce bi morali preusmeriti v te sektorje, s tem bi lahko ponudili tudi več priložnosti in ugodili zahtevam na trgu. Mislim, da bi morali zagotoviti ustrezne pogoje za ponovno vključevanje brezposelnih na trg dela, da ne bodo imeli koristi od tega zgolj posamezni podjetniki ali podjetja, temveč da bodo lahko delavci lahko na daljši rok potem ostali tudi na trgu dela. Vložil bom tudi predlog spremembe v zvezi z Evropskim skladom za prilagoditev globalizaciji. Namreč pogosto govorimo o tistih evropskih državah, ki morajo zapreti svoja vrata in ukiniti poslovanje zaradi mednarodne nelojalne konkurence. Številna evropska podjetja so morala tudi preseliti svojo proizvodnjo izven Evrope. Komisija bi morala ponuditi informacije tudi v zvezi s tem, koliko podjetij je ostalo brez dela, zato ker je naprimer navidezno podjetje preselilo svojo proizvodnjo v tujino. Mislim, da bi morali vsa tista podjetja, ki zapravijo svoje vratne, se preselijo v tujino prisiliti, da poskrbijo za vse svoje delavce, ki so jih pustili na cedilo. Prosim vas, da tudi vi vložite svoje predloge. Sam sem jih vložil in jih bom še vložil do naslednjega zasedanja aprila. Hvala lepa. Naslednji je eh, na vrsti kolega Zdehovski. Ja, moc krát děkuji za tuto zprávu. My už jsme několikrát vedli na eh, budžetu. Hvala lepa za to mnenje. Že večkrat smo o tem razpravljali tudi v odboru za proračun. Jasno mora biti, kaj pričakujemo od tega sklada za prilagoditev globalizaciji. To je eno izmed ključnih vprašanj tudi v tem volilnem obdobju. Kaj ti to ni čisto jasno, prav tako ni čisto jasno, kakšni pogoji tukaj veljajo in ne vemo, ali so ti parametri, ki jih je omenil poročevalec, pravi za pridobitev sredstev iz tega sklada. Ne želimo, da bi iz dveh skladov hkrati sproščali sredstva. Zato se sprašujem, ali je ta inštrument res dovolj učinkovit in operativen. Sam mislim, da temu ni tako. Uh, Na začetku smo rekli, da je pogoj ta, da neko podjetje odpusti več kot tisoč delavcev. Sedaj smo znišali to številko na sto, potem eh, eh, omenjene so bile dejavnosti, ki jih financiramo iz tega sklada, pa sklad tem ni namenjen. Zato mislim, da bi morali imeti o tem skladu neko širšo razpravo. In to je predvsem tema, ki se tiče našega odbora. Kolegica Jala Sender. Sí, eh, Hvala lepa. Zahvaljujem se gospodu Valju za njegovo mnenje. Mnenje je zelo zanimivo. Moram reči, da se strinjam z večino tega, kar je povedal. Sama bi k vsemu skupaj dodala še nek element, eh, morda v obliki predloga sprememb. Um, no, e, za specifične sektorje se mi zdi, da v času prestrukturiranja nekega sektorja, e, zlasti takšnih, kjer je prisotnih veliko samozaposlenih delavcev oziroma govorim o delavcih, ki so zastavili svoj lastni kapital. Gre za delavce tako rekoč z dvema vlogama, gre za samostojne podjetnike in hkrati delavce. Komisija je rekla, da bi v podpori takšnemu tipu eh, delavcev, no v Španiji so to recimo taksisti, eh, torej če bi takšen kolektiv delavcev eh, bil ogrožen zaradi novih oblik gospodarstva, deljenega gospodarstva, Komisija ni podala nobenih informacij o tem, kako bi lahko v teh primerjih uporabili sklad za prilagoditev globalizaciji. No, recimo, taksisti so ena izmed žrtev teh novih oblik gospodarstva. Se pravi, gre za vprašanje, kako lahko pomagamo tem, temu posebnemu tipu samozaposlenih delavcev. In pa še druga točka. O tem je spregovoril tudi gospod Vali. In sicer, ali lahko komisija kaj več pove o tem um, kontraproduktivnem učinku sklada, ki se včasih pojavi. No, sklad je seveda namenjen temu, da pomaga podjetjem, ampak zgodi se to, da nekatera podjetja računajo na to, da ta sklad tako ali tako obstaja, in da se zato lažje odločijo za odpuščanje delavcev, za prestrukturiranje svojih podjetij, za presežne delavce. Včasih se ti delavci uprejo in dosežejo, da niso vsi postavljeni na cesto. Tako da Morda bi morali razmisliti o tem, kako se lahko izognemo temu perverznemu učinku, da sam obstoj sklada prispeva k eh, odpuščanju delavcev. Gre za podjetja, ki iščejo hitre fiskalne učinke, hitre, hitro finančno pomoč eh, in za delavce, ki zaradi tega trpijo. Kako lahko zagotovimo, da pri tem skladu ne bo prihajalo do takšnega učinka. No, strinjam pa se tudi s tem, da je treba skrajšati eh, ta čas za odobritev sredstev iz sklada, zato da bo sklad bolj učinkovit. Ja. Kolegi za vama. Kolega Saravama. Uh, yes, you, Chair, Hvala, gospa predsedujoča opravičujem se, da sem na kratko izginil iz dvorane. E, imel sem nesrečo s kavo. E, no, ampak predvidevam, da govorite o skladu za prilagoditev globalizaciji. E, sam menim, da je poročevalec tukaj opravil odlično delo, bi pa bilo zaželjenega nekaj več, nekaj več kritike v zvezi s tem, kako sredstva iz eh, sklada za prilagoditev globalizaciji uporabljamo. Kaj želim s tem povedati? Eh, nismo bili dovolj pozorni na učinkovitost samega sklada. Tudi v tem poročilu bi lahko eh, temu problemu posvetili nekaj več pozornosti. To je eden izmed večjih problemov pri Evropskem skladu za prilagoditev eh, globalizaciji. Uh, Vprašati se moramo, kakšna je pravzaprav ta dodana vrednost sklada. Kakšna je dodana vrednost eh, sklada za prilagoditev globalizaciji? Mislim, da bi morali bolj kritično gledati na to, kako se tukaj porabljajo sredstva. No in uh, v tem smislu uh, pravim, da bi morali biti bolj kritični do držav članic. One namreč na zelo različne načine poročajo o porabi teh sredstev. Uh, ni poenotenega sistema za poročanje o tem, kako porabljajo sredstva in mislim, da bi zato morali biti dosti bolj kritični o porabi sredstva iz eh, Evropskega sklada za prilagoditev gospodarstvu, eh, globalizaciji, se pravi čujem. Kolega Vogen, vidite. Kolega Von. Hvala. Samo Na kratko. Najprej se zahvaljujem eh, gospodu Valiju. Ta sklad za prilagoditev globalizaciji je zelo pomemben inštrument, ki ga imamo na evropski ravni. Ampak nažalost vse države članice še niso iz, dobro izkoristili možnost tega sklada. Služeno kraljestvo ni nikoli zaprosilo iz sredstev za, uh, evropski, iz, za sredstva iz Evropskega sklada za prilagoditev gospodarstva. Kakor veste, ima sedaj industrija jekla zelo velike probleme v Združenem kraljestvu. Tam bo na tisoče presežnih delavcev ampak vlada ne želi zaprositi denar iz tega sklada. Eh, delavci bi morali vedeti, da so ta sredstva na voljo, da lahko Združeno kraljestvo za ta sredstva zaprosi in da je to dober inštrument. No, strinjam pa se tudi s tem, da bi morali tudi strogo nadzorovati porabo sredstev iz tega sklada. Morali bi uh, Eh, si stalno prizadevati za izboljšanje upravljanja teh skladov, vedno si moramo prizadevati za to, da gredo sredstva iz teh skladov pravim ljudem v pravem trenutku in eh, kar je še pomembnejše, kar se da hitro. Eh, to v preteklosti uh, Eh, temu ni bilo vedno tako. Tako da eh, države članice bi morale eh, izkoristiti možnost, ki jih ponuja ta sklad, seveda pa moramo ob tem poskrbeti za to, da bo sklad deloval v skladu z pravili in da bomo pri tem tudi dovolj kritični. Hvala lepa v imenu generalnega direktorata za zaposlovanje, gospa Sukova Tušova, dobite besedo. <clears throat> Najlepša hvala, gospa predsednica. Želeli bi se zahvaliti eh, za pozornost, ki jo namenjate izvrševanju sklada za globalizacijo. Naj povem, da ta sklad Sklad predstavlja mehanizem in instrument nujnega odzivanja in solidarnosti in posem drugače se z njim upravlja kot z drugimi strukturnimi skladi. Je veliko bolj proženo pristopo kot Evropski socialni sklad, kajti veliko krat se je že omenjalo, da obstajajo dejanja in ukrepi, ki bi jih lahko prav tako podprli z Evropskim uh, socialnim skladom. Uh, ne pa za tem. Torej, izbira, ali se države članice poslužijo enega ali drugega č, eh, sklada, je pa samo v rokah držav članic. Namenjanje evropskega sredstva, evropskega sklada uh, je uh, osnovano na BDP, na, stop, na stopni zaposlenosti v regiji in tako na, naprej. In to na nek način omejuje države eh, članice pri uporabi tega sklada. Medtem ko sklad za globalizacijo je instrumentski uporabljen vsem, kot je povedal gospod Von, in države članice so tiste, ki morajo podati prošnjo za sredstva iz uh, tega sklada. Prav tako čas prošnje za podporo iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizacije se začne v trenutku, ko se presežni delavci najavijo. Torej, tak, tudi takrat, ko še delajo za delodajalca, ki jih bo odpustil, že takrat se lahko peljajo določeni ukrepi in uh, dejanja. Evropski sklad za prilagoditev globalizacije zagotavlja 60 odstotno sofinanciranje, torej v nekaterih regijah uh, ni to tako eh, boljša možnost kot Evropski socialni sklad, kajti Evropski socialni sklad v nekaterih eh, regijah in državah članicah eh, sofinancira sredstva v višini 50 odstotkov, drugod pa v višini 75 odstotkov. EGF e zagotavlja predfinanciranje, mi plačamo ta obrok v, en, mislim, v enem obroku pred predplačilo, potem pa se ukrepi izvajajo dve leti in po dokončanju projekta moramo prejeti dokončno poročilo, koliko ljudi je dobilo to sredstvo, kakšna je vzdržnost te intervencije in kakšni so bili dejanski zneski sredstev, ki so bili um, porabljeni. Dolgi postopek odobravanja je bil že tudi nekajkrat izpostavljen v povezavi z poprečjem 41 tednov za izvajanje v obdobju leto 2007 do 2013. Najjasno povem, da je to časovno obdobje poprečno obdobje. E, imemo, imamo tudi primere, kjer so bili odločitve eh, sprejete veliko hitreje, primeri pa so tudi, kjer so odločitve trajale dlje. V novi uredbi 1309 uh, eh, imamo sedaj časovnico z, da naj bi svet, komisija in parlament, torej vse tri ustanove, dosegle sporazum in odločitev o neki prošnji v 28 tednih. Prav tako ste omenili zavrnjene eh, prošnje, ki niso bile odobrene. Takšna je bila zgolj ena, ko govorimo o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji, zgolj ena je bila zavrnjena, vendar to v dogovor z državo članico, ki je priznala, da ta prošnja ni bila neposredno povezana z globalizacijo in krizo, torej ni bilo mogoče upravičiti sredstev in izplačila sredstev iz tega sklada. Včasih je težko določiti kvalitativne cilje že tako na začetku za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji, saj ne načrtujemo odpuščanj, ne uh, načrtujemo množičnega prestrukturiranja, ampak države članice, ko dajo to vrstno prošnjo, morajo v skladu z prvim členom uredbe zagotoviti, da je čim da je v teh ukrepih održenih čim večje število odeležencev in da čim hitreje najdejo trajnostno zaposlitev. To je tisto, eh, če mor sledimo in sedaj moramo poročati vsaki dve leti v skladu z 19. členom, torej poročamo svetu in parlamentu glede vzdržnosti zaposlitve, ki eh, jo je podporil EGF. Mislim, da je treba omeniti še enega od predlogov, ki je zapisan v mnenju, namreč, da smo se že zavezali k temu, da bomo uh, na naši spletni strani objavili vse evropske dokumente, ki se navezuje na vsak posamezen primer tega sklada, ampak imamo tukaj tudi eh, zaprosilo in končno poročilo, ki pa sta las države članice. Torej, vabimo države članice, da delujejo pregledno in da tudi te informacije objavljajo. Zdaj pa vemo, da je to storila zgolj ena država članica doslej in menimo, da večja preglednost informacij bo vsekakor pripomogla drugim državam članicam, da bodo tudi izkoristile Evropski sklad za prilagoditev globalizacije za svoje potrebe. Mislim, da se tukaj lahko ustavim. Lahko vam le potrdim, da Evropska komisija zelo budno spremlja izvajanje pomoči, ki jo zagotavljamo iz tega sklada. Vsekakor si ne želimo tukaj nekih prekrivanj ali podvajanj. Evropski, sklad, Evropski socialni sklad ima neko drugo usmeritev, drugo nagnjenje, medtem ko ta Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji skrbi za naknadne učinke krize, medtem ko jih Evropski sklad, eh, socialni sklad skuša pravzaprav preprečevati to vrzne krizne situacije. Hvala lepa. Ja, Najlepša hvala rok za odložitev amandmajev je 6. april do 12. Gospod Vali, želite še enkrat besedo? Izvolite. Si, rapidamen. Zelo na kratko, hvala lepo vsem kolegicam in kolegom za podane predloge. Mislim, da smo si vsi enotni glede tega, da rezultat, ki smo ga dosegli s tem skladom, ni najbolj jasen. Predvsem zaradi tega, ker države članice niso zagotovile dovolj preglednosti, zlasti ko gre za dokumente. Tako da se komisiji zahvaljujem za vsa prizadevanja v tej smeri, da bi vendarle dobili te podatke. Komisijo bi tudi pozval, da nekoliko bolje preuči tržne pogoje, zato da bo z državami članicami lahko bolje načrtovala ponovno vključevanje teh delavcev na trg dela. Pogosto ti programi, ki sem jih tudi preučil, prinesejo sredstva tistim podjetjem, ki se ukvarjajo naprimer s premestitvijo delavcev, ampak številni ti delavci potem ostanejo brezposelni, ker nimajo ustreznih kompetenc, ki bi jih trg od njih zahteval. Zato se mi zdi, da bi res morali ta sredstva bolj učinkovito porabljati. Glede Združnega kraljestva, če smem, če mi to seveda kolega iz Britanije dovoli. Vi imate svojo valuto, tako da lahko seveda porabljate javna sredstva tudi zato, da pomagate vašemu gospodarstvu. Evropske države, ki so znotraj evroobmočja, imajo tu nekoliko bolj zvezane roke. Morda tudi zato vi ne zahtevate teh instrumentov tako pogosto. Ja. Der, der, der verjama in v, vera in upanje v neke investicijske programe nikoli ne uh, izumre. Žal, v to ne verjamem. Skratka, rok za predložitev predloga sprem je pojutrišnjem, kajti prek tornačenja je bilo slišati drug uh, termin, skratka pojutrišnjem ob 12. in uh, Kdor želi še predložiti kakšen predlog spremembe, prosimo, da to stori čim prej. Prav. Sedaj bi imela besedo gospa Pitera, ki naj bi govorila o boju proti korupciji in nadaljnih korakih na podlogo resolucije odbora Krim. Gospe Pitere pa še ni, torej ni še uspela odpotovati v Brusel. Eh, rekla je tudi, da če je ne bo, da bi želela, da bi se ta točka dnevnega reda preložila na konec današnjega dne, ampak pravzaprav sem nekoliko skeptična, ker vidim, koliko glasovanja je pred nami. Ne vem, ali nam bo resnično uspelo še obravnavati danes to točko. Skratka, če nam bo to uspelo, bomo to sicer storili. Eh, gospa Ulrih eh, iz eh, odbora Olaf pa ne želim tukaj zadrževati tukaj toliko časa. Tako da, gospa Ulrih, ali je kaj takega, kar ste nam želeli povedati? Herzlichen Dank, das ist äh, sehr nett von Ihnen. Hvala lepa, äh, zelo prijazno od vas. Ne, pravzaprav, kot veste, se s tem osnutkom poročila načeloma v celoti strinjamo, äh, tako kot tudi z večino predlogov sprememb. Zelo pozitivno se nam zdi, da pri številnih predlogih sprememb se omenja vprašanje. Tudi, um, ähm, DDV in vključevanje tega davka v ustrezno direktivo, ampak to je vse. Pravzaprav smo zelo zadovoljni s tem poročilom. Hvala lepa. No, vidite, zdaj vas smo slišali pohvalo za poročevalko, pa je ni tu. Prav, počakajmo, bomo videli, kako bo videti danes večer, sicer bomo morali pač to točko preložiti na drug dan ali pa bomo uh, izvedli zelo kratko razpravo. Torej, eh, glasovanje naj bi se začelo ob, 14, ob 16. In želim torej začeti prej, ampak zelo dobro pa bi bilo, če lahko dejansko začnemo ob 16. Potrebujemo torej 8 članov, torej tisti, ki ste tukaj, resnično vas prosim, da ostanete tukaj, kajti danes moramo glasovati o tem, kajti sicer se nam ne bo uspelo držati časovnice. Resnično prosim, da ostanete tukaj 10 minut. Um, ker pa želim biti poštena, bi želela dati možnost še tistim, ki so morda še želeli priti do četrte ure, tako da upam, da bodo s tem lahko se pridružili nam še k drugi, tako da zdaj prekinjam to sejo do 16. in potem nadaljujemo z glasovanjem. Hvala lepa.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 Eh, dnevnega reda, to je horizontalno poročilo gospoda Vona. Želite besedo? Ne. Torej lahko kar začnemo z glasovanjem. Rada bi vedela, koliko kolegov imamo. Vsi imate, upam, eh, kartice za elektronsko glasovanje s sabo. Kolegice in kolegi še iščejo kartice. Torej, najprej bomo izvedli poskusno glasovanje, tako da vidimo, koliko glasovov, glasov imamo, koliko kolegov je tukaj, tako da pritisnite vsak en gumbek, katerega koli pa že, da vidimo, ste vsi glasovali. Prav. Torej, 17 kolegov je, pristojn, je prisotnih, tako da ne moramo se pritoževati. Pa začnimo s horizontalnim poročilom. Ali vsi vemo, kje smo? Začeli bomo. Torej, s šestim odstavkom prvi predlog spremembe. Veste vsi, ki smo za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, sprejeto, 4 za, proti, vzdržani, sprejet, 5 za, proti, vzdržani, sprejeto, 6 za, proti, vzdržani, sprejeto, 7 za, proti, vzdržani, sprejeto, 8 pre, za, proti, vzdržani, sprejeto, bomo preverili. Torej, preverjamo predlog spremembe številka 8. Konec preverbe. Je sprejet. Ključno z ustnim predlogom sprememb. Nihče ni rekel, da bi njemu ugovarjal. Deveti predlog spremembe A za, proti, vzdržan, sprejeto. Deset za, proti, vzdržani, zavrnjen. Enajst za, proti, vzdržan proti, vzdržani, sprejeto, 12 za, proti, vzdržani, sprejet, 13 za, proti, vzdržani, sprejet, 14 za, proti, vzdržani, sprejet, 15 za, proti, vzdržani, sprejet, 16 za, proti, vzdržani, sprejet, 17 za, proti, vzdržani, sprejet, 18 za, proti, vzdržani, sprejet, 18 za, proti vzdržani sprejet, 19 za, proti vzdržani sprejet, 20 za, proti vzdržani sprejet, 21 za, proti, to moramo preveriti, mislim, da je zavrnjen. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? za, število glasov za in proti je enako zavrnen. Za, 22 za, proti, vzdržani, sprejet. 23 za, proti, vzdržani, sprejet. 23 za, proti, vzdržani, zavrnen. 25 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejet, ampak želim preveriti. Torej, preverjamo predlog spremembe 25. Preverjamo. Glasujte konec glasovanja, sprejet, 26 za, proti vzdržani sprejet, empel 1 za, proti vzdržani sprejet, empel 2 za, proti vzdržani sprejet, empel 3 je že vključen, 4 za, proti vzdržani sprejet, empel 5 za, proti vzdržani sprejet, empel 6 za, proti vzdržani sprejet, proti vzdržajni sprejet, en plus sedem za, proti vzdržajni sprejet, e, libe ena za, proti vzdržajni zavrnjen, libe dva je že pokrit, libe tri za, proti vzdržajni zavrnjen, libe štiri, prvi del za, proti vzdržajni zavrnjen, libe pet za, proti vzdržajni sprejet tem lahko plačujemo uh, eh, elektronsko o, celotnem, o celotne resoluciji, glasujemo. Še en kolega manjka, ki ima sicer kartico v napravo, napravi pa ni glasoval, prav, konec glasovanja. 16 za, 1 proti, čestitamo poročevalcu. S tem lahko preidemo na decentralizirane agencije, posamezne agencije. Najprej agencija Acer. Predlog so nebe ena za, proti. Se opravičujem, o enem in prvem in drugem predlogu so nebe moramo glasovati skupaj gre za o razrešnici, prosim, glasujte za, proti, zdržani, zavrnjen. S tem sedaj bomo glasovali o razrešnici sami. Prosim, da glasujete elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 15 za, 4 proti. Čudovito. Torej, sedaj pa zaključek računov. Spet glasujemo o predlogih 3-4 skupaj za, proti, zdržani, zavrnjen, krasno. Hvala. Torej, sedaj pa o celotni resoluciji, oziroma o celotni razrešnici, elektronsko prosim. Konec glasovanja. Ja. 15 za, 4 proti, hvala lepa. Sedaj pa predlog resolucije, sedmi odstavek, predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 8 za, se opravičujem. Končno glasovanje o resoluciji, elektronsko lepo prosim. Glasujemo. Konec glasovanja. 16 za, 3 proti. Hvala lepa. Čestitamo poročevalcu. Sedaj pa Berek, organ za elektronske komunikacije. Glasujemo predlog sprememba 1-2 skupaj za, proti, vzdržani, zavrnjen. S tem je eh, avtomatično eh, razrešnica eh, podeljena. Glasujemo o razrešnici v celoti, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja, 15 za, 4 proti potem pa o zaključku računov imamo predloge spremembe 3-4, o, o njih bomo glasovali skupaj za, proti, vzdržani, zavrnjeno. S tem lahko preidemo na celotno skupno potrjevanje zaključka računov. Glasujemo elektronsko. Petnajst za, štiri proti, hvala lepa razrešnice podeljene, sedaj pa resolucija, pet, pet, peti predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejet, šest za, proti, vzdržani, sprejeto, sedem za, proti, vzdržani, sprejeto, osem za, proti, vzdržani, sprejeto, devet za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celotni resoluciji elektronsko in poimensko. Tako da je sedaj konec glasovanja. 17 za, 2 proti, čestitam poročevalcu. S tem pa preidemo na glasovanje o prevajalskem centru. Na, torej najprej odloči, sklep o razrešitvi, predlog za, proti, vzdržani, zavrnjen. S tem smo prvi in drugi predlog spremembe zavrnili, sedaj pa glasujemo o razrešnici sami, elektronsko konec glasovanja. 15 za, 4 proti. Prehajamo na zaključek računov. 3 in 4 za, proti, zdržani, zavrnjena. S tem lahko glasujemo o celotnem sklepu o zaključku računa elektronsko. Konec glasovanja. 15 za, 4 proti, potem pa resolucija, peti predlog smembe za, proti, zdržani, sprejeto, predlog 6 za, proti, pravzaprav šestega bi želela preveriti elektronsko. Konec glasovanja, 13 za, 16 proti, sprejet, predlog smembe 7 za, proti, zdržani, sprejeto in končno glasovanje o resoluciji, elektronsko, pojmensko, konec glasovanja, 16 za, 3 proti, čestitamo poročevalcu. CDFOP. Najprej sklep o razrešitvi, raz, prvi in drugi za, proti, vzdržani, zavrnjena. Sedaj pa sklep pojmensko, glasujemo. Konec glasovanja. 15 za, 4 proti, hvala. Sedaj se pa še 3-4 predloga spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjena. Sedaj zaključek poslovnih knjig, eh, sklep. Glasujemo poimensko. imensko. Konec glasovanja, 15 za, 4 proti. In sedaj še resolucija, peti predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto, empl ena je že v pokrit, empl dva za, proti, vzdržani, sprejet, empl tri za, proti, vzdržani, sprejet, empl štiri za, proti, vzdržani, sprejet, empl pet za, proti, vzdržani, sprejet, empl šest prvi del in tretji del za, proti, proti vzdržani sprejeto in pol 7 in 8 sta že pokrita. S tem glasujemo o celotni resoluciji. Eh, glasujemo. Še en kolega manjka, ampak prav, konec glasovanja. 16 za, 2 proti, oziroma do zdržana. Hvala lepa. Sedaj pa cepol ena in dva predlog spremembe za, proti, zdržani, zavrnjena. Sklep o razrešnici sami, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 14 za, 4 proti. S tem imamo sedaj tretji predlog spremembe, četrti spremembe za, proti, zdržani, zavrnjena sam uh, zaključek poslovnih knjig elektronsko. Konec glasovanja. 15 za, 4 proti. Sedaj pa resolucija. Amendment, eh, eh, predvsem 5 za, proti, sprejeto 6 za, proti, vzdržani za, sprejeto 7 za, proti, vzdržani sprejeto, 8 za, proti, vzdržani sprejeto, 9 za, proti, vzdržano sprejeto 10 za, proti vzdržani sprejet, 11 za, proti vzdržani sprejet, 12 za, proti vzdržani sprejet, libe 1 do 4, co so že pokriti, libe 5, prvi del, za, proti vzdržani zavrnjen, libe 6 za, proti vzdržani sprejet. Sedaj pa glasujemo o resoluciji kot celota, Glasujemo. Konec glasovanja, 16 za, 2 proti. Čestitam EASA. Prvi, drugi predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjena. Sklep o razrešnici elektronsko, prosim konec glasovanja, 15 za, 4 proti, zelo stabilno večino imamo, potem zaključek poslovnih računov 3-4 za, proti, zdržani, zavrnjena, o, sklep o, o zaključku računov elektronsko, konec glasovanja, 15 za, 4 proti, resolucija 5, amandma za, proti, zdržani. Ali lahko preverimo elektronsko peti predlog spremembe? Mislim, da je sprejet. Hvala. Preverjanje je končano. 11 za, 8 proti. 6 za, proti, vzdržani, sprejet. Z enako večino, 7 za, proti, vzdržani, sprejet. 8 za, proti, vzdržani, sprejet. 9 za, proti proti vzdržani sprejet, 10 za, proti vzdržani sprejet, 11 za, proti vzdržani sprejet, 12 za, proti vzdržani sprejet, 13 za, proti vzdržani sprejet, tran 1 do 4, to so že pokriti, 5 za, proti vzdržani sprejet, tran 6 za, proti vzdržani sprejet, tran 7 za, proti vzdržani sprejetra, 8 za, proti vzdržani sprejetra, 9 za, proti vzdržani sprejetra, 10 do 12 so že pokriti, 13 prvi del pokrit, potem še dve besedi za proti vzdržani sprejet, tran 14 je že pokrit in s tem glasujemo o celotni resoluciji, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 16 za, 3 proti. Hvala lepa, čestitamo poročevalcu. EASO. Pre, torej razrešnica prvi, drugi predosprembe za proti vzdržani zavrnjena. Elektronsko o sklepu o razrešnici glasujemo. Konec glasovanja. 15 za, 3 proti, sprejeto. Sedaj pa še zaključek poslovnih knjig. Tretji, četrti predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjena. Glasujemo o zaključku poslovnih knjig elektronsko. Konec glasovanja. 15 za, 3 proti, sedaj pa še resolucija. Pred, peti predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejet. Libe 1 do 4 so že pokriti, libe 5, prvi del za, proti vzdržani sprejet, libe, drugi del za proti vzdržani sprejet, libe šest za proti vzdržani sprejet, sedaj pa v celotni resoluciji glasujemo elektronsko. Konec glasovanja, 16 za, 3 proti vzdržani sprejet tudi to je dober rezultat za poročevalca. Sedaj pa še EBA, Evropski bančni urad. Prvi, drugi predlog spremembe o razrešnici za, proti, vzdržani, zavrnjena. Sklep o razrešnici, glasujemo elektronsko, prosim. Konec glasovanja, 15 za, 4 proti. Sedaj pa zaključek poslovnih knjig, predlog spremembe 3-4 za proti, vzdržani, zavrnjena. Glasujemo elektronsko o poslovnih knjigah. Konec glasovanja. 15 za, 4 je proti, sedaj pa še resolucija, peti predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejet, 6 za, proti, vzdržani, sprejet, 7 za, proti, vzdržani, sprejet, 8 za, proti, vzdržani, sprejet, Ekon 1 za, proti vzdržani sprejet. Ekon 2 za, proti vzdržani sprejet. Ekon 3 za, proti vzdržani sprejet. Ekon 4 za, proti vzdržani sprejet. Ekon 5 za, proti vzdržani sprejet. Ekon 6 je že pokrit. Ekon 7 do 15, da lahko glasujemo v svežnju. Prav. 7 do 15 v svežnju za, proti vzdržani sprejeti. In konec, eh, končno glasovanje v celotni resoluciji. Glasujemo. Konec glasovanja, 15 za, 4 proti sedaj pa Evropski centr za preprečevanje in obladovanje bolezni. Razrešnica predlog, predlog 1 in 2 za, proti, zdržani, zavrnjena. Sklep o razrešnici glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 15 za, 4 proti. Potem poslovne knjige, 3, 4 za, proti, vzdržani, zavr, zavrnjeno, elektronsko preverjamo poslovne knjige. Konec glasovanja. 15 za, 4 proti, sedaj pa še resolucija, peti predlog spremembe za, proti, vzdržani, po mojem mnenju sprejet, ampak prosim, če lahko še preverimo. Preverjamo peti predlog spremembe. Konec glasovanja, 13 za, 6 proti, sprejet, 6 za, proti, vzdržani, sprejet, 7 za, proti, vzdržani, sprejet, 8 za, proti, vzdržani, sprejet, 9 in 10 sta kompatibilna za, proti, vzdržani, sprejeta, 11, 10 za, 11 proti, <laughs> sprejet, 11 za, proti, proti zdržani sprejet, 12 za, proti zdržani sprejet. NV1 je že pokrit, NV2 za, NV2 za, proti zdržani sprejet, NV3 in 4 sta že pokrita, NV5 in 6 v svežnju za, proti zdržani sprejet, NV7 in 8 sta že pokrita, NV9 za, proti zdržani sprejet proti vzdržani sprejet, envi 10 že pokrit, envi 11 do 13 v svežnju za proti vzdržani sprejet, ti 14.15 že vključena in sedaj glasujemo o celotni resoluciji, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja, 16 za, 3 proti, hvala lepa. Sedaj pa še EHA. Evropska agencija za kemikalije. Najprej je sklep o resoluciji, pre, prvi in drugi predlog sprememb za, proti, vzdržani, zavrnjena. Glasujemo o sklepu v razrešnici sami, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 15 za, 4 proti, sedaj pa poslovni računni. Tretji, četrti predlog sprememb za, proti, vzdržani, zavrnjena. Glasujemo o sklepu o poslovnih knjigah. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 15 za, 4 proti. O resoluciji peti predlog spremembe za, proti vzdržani sprejet. Šesti predlog spremembe do 12. Pravzaprav lahko glasujemo v svežnju. Ste za? 6 do 12. Prav za, proti vzdržani zavrnjen. 13 za, proti vzdržani sprejet zavrnjen, 14 za, proti, vzdržani, sprejet, NV1 je že pokrit, NV2 za, proti, vzdržani, sprejet, NV3 in 4 sta že pokrita, NV5 do 8 v svežnju, ne. Dobro, NV5 za, proti, vzdržani, sprejet, NV6 za, proti, vzdržani, sprejet, NV7 za, proti, vzdržani, sprejet, proti vzdržani sprejet, NV8 za, proti vzdržani sprejet, NV9 je že pokrit, NV10 za, proti vzdržani sprejet, NV11, 12 in 13 so že pokriti, NV14 za, proti vzdržani sprejet, NV15 za, proti vzdržani zavrnjen, NV16 in 17 so že pokrita, elektronsko glasujemo o celotni resoluciji, glasujemo, glasujemo, konec glasovanja. 16 za, 3 proti, potrjena. Sedaj pa Evropska agencija za okolje. Prvi in drugi predlog spremembe za, proti, zdržani, zavrnjena. S tem glasujemo o sklepu o razrešnici sami. Konec glasovanja. 14 za, 4 proti. Eh, poslovne knjige, tretji, četrti predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjena. Glasujemo o sklepu o poslovnih knjigah, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja, 15 za, 4 proti. Sedaj pa še resolucija, peti predlog sprememb. Do, devet, do desetega to lahko vzamemo v svežnju, če se strinjate. Ne? Prav, potem pa ne. Peti predlog sprememb za, proti, vzdržani, sprejet, šest za, proti vzdržani sprejet, 7 za proti vzdržani sprejet, 8 za proti vzdržani sprejet, 9 za proti vzdržani sprejet, 10 za proti vzdržani sprejet, NV1, 2 sta že pokrita, pravzaprav od NV1 do 7 so že pokrite, glasujemo o celotni resoluciji, glasujemo elektronsko konec glasovanja, 16 za, 3 je proti, hvala lepa. Agencija za nadzor ribištva, prvi, drugi predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjena, s tem glasujemo o sklepu o razrešnici, v celoti. Konec glasovanja, 15 za, 4 proti, potiš poslovne knjige, tretji, četrti predlog spremembe za, proti, zdržani, zavrnjena. Glasujemo o sklepu o poslovnih knjigah samih. Konec glasovanja, 15 za, 4 proti, resolucija, predlog spremembe 5 za, proti, zdržani, sprejet, 6 za, proti, zdržani, sprejet, 7 za, proti, zdržani, sprejet proti vzdržani sprejet, 8 za proti vzdržani sprejet, 9 za proti vzdržani sprejet, 10 za proti vzdržani sprejet, peh 1 do 5 so že pokriti, 5, 6 do 11, ali lahko glasujemo v svežnju, prav pa dajmo, 5, 6 do 11 za, proti vzdržani sprejeto, 10, petek 12. je tudi že pokrit, s tem glasujemo o resoluciji v celoti, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 16 za, 3 je proti. Hvala lepa. Evropska agencija za varnost hrane, EFSA, predlog srojenbe 1, 2, 3 in 4. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o razrešnici. Lahko glasujete. Konec glasovanja. 12 proti 7. Amantmaj 5 do 8 za proti vzdržani zavrnjeno. Glasujemo o razrešnici. Lahko glasujete. Konec glasovanja. 13 proti 6. Rezolucija 9. Predlog sprejembe za proti vzdržani sprejeto. Predlog sprejembe 10. Za proti vzdržani sprejeto. Predlog sprejembe 11. Za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog sprejembe 12. Za proti vzdržani sprejeto. Predlog sprejembe 13. Za proti vzdržani sprejeto. Predlog sprejembe 14. Za proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto, predlosujem pa 15 za, proti vzdržani zavrnjeno, predlosujem pa 16 za, proti vzdržani sprejeto, predlosujem pa 17 za, proti vzdržani zavrnjeno, predlosujem pa 18 za, proti vzdržani. Mislim, da je sprejeto, bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja sprejeta. Ker so imbe 12 za proti vzdržani zavrnjeno, predlog imbe 19 za proti vzdržani sprejeto, predlog imbe 21 za proti vzdržani sprejeto, predlog imbe 22 za proti vzdržani sprejeto, predlog imbe 23 za proti vzdržani sprejeto, predlog imbe 23 za proti vzdržani sprejeto, 24 za, proti vzdržani sprejeto, 25 za, proti vzdržani sprejeto, 26 za, proti vzdržani zavrnjeno, 27 za, proti vzdržani sprejeto, predlog smenjeve 28 za, proti vzdržani sprejeto, 29 za, proti vzdržani sprejeto, 30 za, proti vzdržani sprejeto, proti vzdržani sprejeto, 31 za, proti vzdržani sprejeto, 32 za, proti vzdržani sprejeto, 33 za, proti vzdržani sprejeto. In vi 1 do 3 so pokriti in vi 4 za, proti vzdržani sprejeto in vi 5 za, proti vzdržani sprejeto, 6 je že bil pokrit in vi 7 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto. Drugi del je že pokrit. NV9 za proti vzdržani zavrnjeno. NV9 Genau, also wir haben es abge... Anyway, we voted and we, we, we yeah, it was uh, it was uh, rejected. NV9 hm? kakorkoli NV9 je bil NV9 je bil zavrnjen. NV11 za proti vzdržani sprejeto. NV12 prvi del za proti vzdržani sprejeto. 13 za proti vzdržani sprejeto. 14 15 brez predmetno, se rekla smo v celotni resoluciji, lahko glasujete. Konec zasovanja. 16 proti 3. Hvala. AIGE, Evropski inštitut za enakost spolov. Predlog spremembe 1 in 2 za proti vzdržanji zavrnjeno. Oločitev v razrešnici. Petnaest proti štiri, kont. 3 do 4 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa odločitev o računovodskih knjigah. Sedaj pa resolucija, pravoslovljen B5, za, proti vzdržani, sprejeto, 6 za, proti vzdržani, sprejeto, 7 za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 8 za proti vzdržani sprejeto. FEM 1 za proti vzdržani sprejeto. 2 do 6 so bili že pokriti. FEM 7 za proti vzdržani sprejeto. FEM 8 pokrit. Tako da glasujemo o celotni resoluciji. Lahko glasujete. Konec glasovanja. 16 poti 3, hvala. EU pa je Evropski organ za zavarovanje in poklicne pokojnine. 1 in 2 za proti vzdržani zavrnjeno. Sklep po razrešnici, lahko glasujete. Konec glasovanja, 15 proti 4. v računovodskih knjigah, amantma 3 in 4 za proti vzdržano zavrnjeno, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja 15 proti 4. Glasujemo o resoluciji predložen PPT za proti vzdržani sprejeto, 6 za proti vzdržani sprejeto, 7 do 9 v svežnju za proti vzdržani sprejeto. Ekon 1 do 5 v svežnju, za proti vzdržani sprejeto. Ekon 6 brezpredmeten, Ekon 7 do Ekon 15 v svežnju. Ekon 1 do Ekon 11 oziroma 7 do 12 v svežnju za proti vzdržani sprejeto. Ekon 13 za proti vzdržani sprejeto. Ekon 14 in 15 v svežnju za proti vzdržani. Sprejeto. Glasujemo o resoluciji. Konec glasovanja. 15 proti 4. Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo EIT predloga spremembe 1 in 2 za proti vzdržani zavrnjeno razrešnica. Konec glasovanja. 15 proti 3. Hvala. V računovodskih knjigah za proti vzdržani zavrnjeno. Elektronsko. Konec glasovanja. 15 proti 4. Glasujemo o resoluciji. Predložujem do pet. Za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Šest. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Sedem do devet v svežnju. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predložujem do deset. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predložujem do enajst. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog sprememb je 12 za, proti vzdržani sprejeto. Predstavim pa 13 za proti vzdržani sprejeto. Glasujemo o celotni resoluciji. Konec glasovanja. 15 proti 3. Evropska agencija za zdravila 1 in 2 za proti vzdržani zavrnjeno. Razrešnica, glasujemo elektronsko. Kone glasovanja 15 proti 3. 3 in 4 za načinovodske knjige, za proti vzdržani zavrnjeno. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja 16 proti 3. Resolucija. Predlog spremembe 5 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 6 za proti vzdržani sprejeto. Predlog 7 za proti vzdržani sprejeto. 8 za proti vzdržani sprejeto ali lahko o predlogi spremembe 9 do 12 glasujemo v svežnju. Dobro, da. Proti vzdržani sprejeto. Se štrbta vidoštank na amendment 13 do fjo. Predlog spremembe 13 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 14 za proti vzdržani sprejeto. 15 za proti, vzdržani, sprejeto, 16, brezpredmeten. In bi 1 in 2 v svežnju, za proti, vzdržani, sprejeto, in 2, 2 do 1, 2, 6, brezpredmetni, 7 za proti, vzdržani, sprejeto. In 2, 8 za proti, vzdržani, sprejeto, in 2, 9 do 11, sprejeto so brezpredmetni, 12 proti vzdržani sprejeti, 13 do 15 brezpredmetni, glasujemo o celotni resoluciji elektronsko. Konec glasovanja. 16 proti 2. Hvala. Evropski centar za spremljanje drog. Predlogi sprememb 1 in 2 za proti vzdržani zavrnjeno. Glasujemo o sklepu v razrešnici elektronsko. Konec zasovanja 15 proti 4. Še računovodski izkazi za proti vzdržani zavrnjeno elektronsko o sklepu. Kon glasovanja. 15 proti 4. Hvala. Glasujemo o resoluciji. Predlog hrmbe 5 za proti vzdržani sprejeto. Predlog hrmbe 6 za proti vzdržani sprejeto. Lipe 1 do 3 brezpredmetni. Lipe 4 za proti vzdržani sprejeto. Libe 5 za proti vzdržani zavrnjeno, libe 6 za proti vzdržani sprejeto glasujemo o tako spremenjeni resoluciji. Lahko glasujete. Konec glasovanja. 16 proti 3. Agencija za pomorsko varnost, predlog spremembe 1 in 2 za protizdržani zavrnjeni. Svemo sklepa razrešnici, lahko glasujete. Kon glasovanja. 15 proti 4. Računovodski skazi za proti vzdržani zavrnjeno. Sklep o računovodskih izkazih za proti, se pravi, glasujemo elektronsko. Kon glasovanja. 14 proti 4. Glasujemo o resoluciji predlog spremembe 50 proti vzdržani sprejeto. Tran 3 do tran 7 v svežnju za proti vzdržani sprejeto. Tran 8 za proti vzdržani zavrnjeno. 9 brezpredmeten, 10 in 11 v svežnju za proti vzdržani sprejeto trend 12 predmeten, tako da glasujemo o celotni resoluciji, lahko glasujete. Konec glasovanja, 15 proti 4. Enisa, predloge sprejem 1 in 2, za proti vzdržanji zavrnjeno. Sklep o razrešnici, lahko glasujete elektronsko. Konec glasovanja. 15 proti 4. Črnovodski skazi 3-4 za proti vzdržani zavrnjeno. Sklep o računovodskih izkazih lahko glasujete elektronsko. Konec glasovanja. 15 proti 4, hvala. Pravzaprav je pepete za proti vzdržani sprejeto. Glasujemo o resoluciji in sicer elektronsko. Lahko glasujete. Konec glasovanja 15 proti 4. Evropska železniška agencija, predloge sprem 21 za proti vzdržani zavrnjeno. Sklep o razrešnici glasujemo elektronsko. Konec glasovanja 15 proti 4. Predložujem v 3 in 4 v računovodskih izkazih za proti vzdržani zavrnjeno sklep o računovodskih izkazih, glasujemo elektronsko. Petnaest proti štiri. Sedaj pa resolucija. Predlog spremembe 5 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 6 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 7 do 9 glasujemo v svežnju, 7 do 9 v svežnju, za, proti vzdržani sprejeto, pravim ena stran, pet brezpredmetni, stran šest do stran devet v svežnju za proti vzdržani sprejeto, stran enajst za proti vzdržani zavrnjeno, stran dvanajst za proti vzdržani sprejeto, stran trinajst brezpredmeten, sedaj pa glasujemo tako spremenjeni resoluciji. Lahko glasujete. Konec zasovanja 16 proti 3. ESMA, Evropski organ za vrednostne papirje in trge. Predloga spremembe 1 in 2 o razrešnici za proti vzdržani zavrnjeno. Sklep o razrešnici glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 15 proti 4. Računovodski izkazi, predlog spremembe 3 in 4 za proti vzdržani zavrnjeno odločitev o računovodskih izkazih glasujemo elektronsko. 15 proti 4. Sedaj pa resolucija, prelosujem v 5 za proti vzdržani sprejeto, ekon 1 do ekon 5 v svežnju, za proti vzdržani sprejeto, ekon 6 je brezpredmeten, ekon 7 do ekon 15 v svežnju, za proti vzdržani sprejeto, proti vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa še glasovanje o resoluciji. Lahko glasujete. Konec glasovanja. 15 proti 4. Evropska fundacija za usposabljanje. Ena in dve za proti vzdržani zavrnjeno odločite v razrešnici, lahko glasujete elektronsko. 15 proti 4. Sedaj pa računovodski izkazi 3 in 4 za proti vzdržani zavrnjeno. Sedaj še mm, sklep o računovodskih izkazih elektronsko. Konec glasovanja 15 proti 4. Zdaj še resolucija 5 do 8, ali lahko glasujemo v svežnju. 5 do 8 v svežnju za proti vzdržani sprejeto. Empel 1 brezpredmeten, Empel 2 za proti vzdržani sprejeto, Empel 3 in 4 brezpredmetna, 5 in 6 glasujemo v svežnju za proti vzdržani sprejeto. Glasujemo tako spremenjeni resoluciji. 16 proti 3 sprejeto. EU LISA, predlog spremembe 1 in 2, za proti vzdržani zavrnjeno. Glasujemo o razrešnici. Lahko glasujete. Konč glasovanja 15 proti 4. Računovodski izkazi za proti vzdržani zavrnjeno odločitev o računovodskih izkazih, lahko glasujete. Kon glasovanja 15 proti 4. Sedaj pa resolucija. Ali lahko o predlogi smem 5 do 11 glasujemo v svežnju? Da, za proti vzdržani sprejeto. Libe 1 do 6 so brezpredmetni, libe 7 za proti vzdržani sprejeto. Seboj ne imam. Glasujemo tako spremenjeni resoluciji, lahko glasujete. Konec glasovanja. 16 proti 3. Uša. Predlog so imbe 1 in 2 za proti vzdržani zavrnjeno. Vločitev v razrešnici. Glasujemo elektronsko. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja 15 proti 4. Računovodski izkazi, predlogi spremenim 3 in 4 za proti vzdržani zavrnjeno. Še sklep o tem elektronsko. Konec glasovanja 15 proti 4. Glasujemo o resoluciji, predlogi spremenim 5 do 7 v svežnju. Za proti vzdržani sprejeto in pol ena je. Yeah pokrit. Impl 2 do Impl 4 so sprejeti, glasovali smo v svežnju, Impl 5 pa je predmetno, Impl 6 za proti vzdržani sprejeto, Impl 7 za proti vzdržani sprejeto. Glasujemo tako spremenjeni resoluciji. Konec glasovanja 16 proti 3. Euratom. 1 in 2, za proti vzdržani zavrnjeno. Sklep o razrešnici, o tem glasujemo elektronsko. Kon glasovanja. 15 proti 4. Računovodski skazi za proti vzdržani zavrnjeno. Sklep o računovodskih izkazih glasujemo elektronsko. Konec glasovanja, 15 proti 4. Glasujemo o resoluciji 5 in 6 v svežnju za proti vzdržani sprejeto. Glasujemo o tako spremenjeni resoluciji in sicer elektronsko. Konec glasovanja, 16 proti 3. Eurofound. Preložnjeve 1 in 2 za proti vzdržani zavrnjeno sklep v razrešnici, elektronsko. Konč glasovanja, 15 proti 4. Računovodski skazi, 3 in 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Računovodski skazi, elektronsko. Konec glasovanja, 15 proti 4. Resolucija 5 do 7 v svežnju za proti vzdržani sprejeto Impel 1 brezpredmeten Impel 2 do 4 v svežnju za proti vzdržani sprejeto Impel 5 za proti vzdržani sprejeto Impel 6 brezpredmeten Impel 7 za proti vzdržani sprejeto Impel 8 brezpredmeten elektronsko o tako spremenjeni resoluciji. Lahko glasujete. Mamy zasłania. 16.2 Euro Just. Predlogi sprememb 1 in 2 za proti vzdržanje zavrnjeno. Sklep o razrešnici. Glašujemo elektronsko. Konec zasovanja. 15 proti 4. Konec dafür. 3-4 računovodskih izkazih za proti vzdržani zavrnjeno, sklep o računovodskih izkazih za eh, glasujemo elektronsko. Kono glasovanja 15 proti 4. 5 do 6 v svežnju za proti vzdržani sprejeto, libe 1 in 2 sta brezpredmetna, libe 3 in 4 v svežnju za proti vzdržani sprejeto, libe 5 prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto. Libe šest za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa glasujemo tako spremenjeni resoluciji, in sicer elektronsko. Konec glasovanja 16 proti 3. Europol, predlogi spremem 1 in 2 za proti vzdržani zavrnjeno sklep o razrešnici, lahko glasujete. Konec glasovanja. 16 proti 3. Se že računovodske izkaze 3 in 4 za proti vzdržani zavrnjeno, še sklep o računovodskih izkazih in sicer glasujemo elektronsko. Konec glasovanja 16 proti 3. Zdaj pa glasujemo o resoluciji Predlog spremembe 5 in 6 v svežnju za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 7 za proti vzdržani sprejeto, 8 do 12 v svežnju za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 13 za proti vzdržani sprejeto, 14 in 15 v svežnju za proti vzdržani sprejeto, lipe 1 brezpredmeten lipa 2 je brezpredmeten, lipa 3 za proti ustršani. Zavrnjeno lipa 4 že pokrite za lipa 5 za proti ustršani sprejeto, lipa 6 za proti ustršani sprejeto. Sedaj pa plačujemo tako spremenjeni resoluciji. Konec glasovanja 15 proti 4 sprejeto. Agencija za temeljne pravice, predlogi sprememb 1 in 2 eh, za proti vzdržanje zavrnjeno sklepo razrešnici. Glašujemo elektronsko. Konec glasovanja 15 proti 4. Računovodski izkazi, predlogi sprememb 4 proti 6, ki so identični za proti vzdržanje zavrnjeno. sklep računovodskih izkazih, lahko glasujete. Konj glasovanja. 14 proti 4 glasujemo o resoluciji. Predlogi sprememb 7 do 9 v svežnju, za proti vzdržani sprejeto, preosvojenbe 10, za proti vzdržani sprejeto, preosvojenbe 11 do 13, za proti vzdržani sprejeto. lipe 1 do 3 za pokriti, lipe 4 za proti vzdržani zavrnjeno, lipe 5 pokrit, glasujemo o tako spremenjeni resoluciji, ko glasujete. Sedemnaest proti dve. Če se ne strinjate s tem, da glasujemo v svežnju, morate to povedati. Frontex. Frontex. Prilogi sprem 1 in 2. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sklep o razrešnici lahko glasujete elektronsko. Konec glasovanja 15 proti 3. Računovodski izkazi 3 in 4 za proti vzdržani zavrnjeno. Sklep o računovodskih izkazih ne poglašujete. Konec glasovanja 15 proti 3. 16.2. Glasujemo o resoluciji. Preložujem B5. Za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto. Lahko preverimo elektronsko. Preložujem B5. Lahko glasujete. Konč glasovanja. Sprejeto. Preložujem B6.8. V svežnju. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Preložujem B9. Sprejeto za, proti, vzdržani, sprejeto. Pražnjenbe 10 do 12 v svežnju, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog svežnjenbe 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. 14 in 15 v svežnju za, proti, vzdržani, sprejeto. Libe 1 in 2 sta že pokrita, libe 3 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, libe 4 za, proti vzdržani zavrnjeno, libe 5 za proti vzdržani sprejeto, libe 6 je že pokrit, libe 7 za proti vzdržani zavrnjeno. Pasujemo o tako spremenjeni resoluciji in sicer elektronsko, lahko glasujete. Konec zasavanja. 17 proti 2. GNSS, predloge sprejem v 1 in 2, za proti vzdržani zavrnjeno. Eh, sklep o razrešnici glasujemo elektronsko. Konec zasovanja. 15 proti 4. Računovodski izkazi, predlogi sprejem v 4 in 5, za proti vzdržani zavrnjeno. Sklep pa sklep o računovodskih izkazih. Lahko glasujete. 15 proti 4. Sprejeto. Resolucije 5 do 7 v svežnju za proti izdržanje sprejeto. Glasujemo o tako spremenjeni resoluciji in sicer elektronsko. Kone zasovanja. 15 proti 3. Ooh, what, what a chance genau. Genau. Halt, ja. genau. genau. <laughs> Aber, aber, halt, aber Flagge, ja. Niemand. Genau. Niemand, niemand verlässt den Saal. <laughs> Nicht schönes Mesdorane. Artemis, skupno podjetje. Počevalce Marijan Marinesko, ali želi besedo? Ne. über die Entlassung dafür, dagegen. Amandmaja 1 in 2 za proti vzdržanji sprejeto. Bomo to preverili elektronsko, predlogi sprem 1 in 2. Konč glasovanja. 13 proti 5. Gut, damit wäre die Entlastung verschoben, dann die... Ähm Tebe razrešnica preložena. Genau. Wir, genau. Damit ist die, die Entlastung automatisch. Also torej. samodejno smo potem to preložili, ne samo razrešnico, ampak tudi računovodske izkaze. Torej, potem uh, sklepamo o računovodskih izkazih, to o tem moramo sklepati, glasujemo elektronsko, prosim. Marijan, prosti, kaj si rekel? No, Glasovali smo o tem, da bi preložili razrešnico. Tako da tudi računi niso potrjeni. Potem pa resolucija. Res je, torej lahko gremo takoj na resolucijo, peti predlog spremembe. Za proti vzdržani sprejet. Šest za, proti vzdržani sprejet, sedem za, proti vzdržani sprejet, osem za, proti vzdržani sprejet. Nadaljujemo z glasovanjem o tako spremenjeni resoluciji. Glasujemo. konec glasovanja, 17 za, 1 proti. Pregovarjamo se še, ali moramo glasovati o račun, računovskih izkazih, Marjan. O tem se še pogovarjava. Glasovati moramo o sklepu razrešnice, kot je bila spremenjena, kar pomeni, da ne moremo glasovati, ker smo se odločili, da bomo preložili glasovanje. Enako velja za sklep. Rekli smo, da ne bomo glasovali o potrditvi obračuna, ampak o sklepu. Končno glasovanje, kot je zapisano. No. no. Glasovali smo zgolj o predlogih sprememb. Glasovati moramo torej o zaključku računov, o tem sem prej govorila. Ja. Ja. But we need, but we need to vote on... Ampak glasovati moramo torej tudi o obračunih. This. This, Glasovali smo pri prvem in drugem predlogu spremembe o tem, da preložimo glasovanje v razrešnici. Sedaj pa moramo glasovati o celotnem sklepu, kot je bil spremenjen. To je drugo glasovanje. Ne bi smeli glasovati o obračunih, zato ker je jasno, da ti ne bodo potrjeni. Glasovati pa moramo o tem sklepu glede obračunov, ker gre za formalni sklep. Tako bi moralo potekati vse skupaj. Okay. Potem zdaj glasujemo o drugi točki, torej sklop, uh, sklep o računu. O resoluciji smo se že, resolucijo smo že izglasovali, sedaj pa še ne o drugem in tretjem predlogu sprememb, kar samodejno implicirata uh, sklep, temveč moramo glasovati o predlogu o sklepu glede računskih izkazov, kot je bil ta sklep spremenjen. Torej glasujemo elektronsko. Kdor glasuje za da, glasuje samodejno za to, da se to tudi preloži. No, no, no, here, we are here, we are here. Mm. You vote not to close. Yeah. Mm.

Also, no, so, das Sekretariat sagt, ja, Sekretariat pravi, da bi moramo tudi pod prvo točko še glasovati o sklepu, da razrešnica ni potrjena. Torej, da moramo še pod prvo točko, torej o, o predlogu smo glasovali. Uh, to je jasno, ker so bile sprejeti, se torej razrešnica preloži in sedaj moramo še enkrat glasovati, da smo, izglas, da smo izglasovali preložitev razrešnice. Skratka, glasujemo od pri točki ena, torej resul, o, predloge sprejeti smo že glasovali, kdor bo pa sedaj glasoval za plus, pomeni, da se strinja s tem, da preložimo odločanje o razrešnice. Skratka, sedaj bomo glasovali o sklepu samem pod točko 1. Glasujemo. Konec glasovanja. Sedemnaest za, trije proti. Sedaj pa še pri drugi točki o računovskih izkazih. Torej, glasujemo o predlogu, gled, eh, predlogu o sklepu glede Zaključka računovodskih izkazov glasujemo. Kdor je za razrešnico, mora zdaj glasovati proti. Konec glasovanja. 14 za, 6 proti. Torej je odločitev jasna. O resoluciji smo že glasovali, to smo zdaj zvadili, tako da bomo tudi v drugih primerjih lahko postopali pre bolj preprosto. Skratka, čisto ne bo. Predlog spremembe 1, 2 za, proti, vzdržani, sprejet. Potem pa še sklep o razrešnici. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 17 za, 3 proti. Hvala lepa. Tretji in četrti predlog spremembe. To smo že razrešili, glede na to, da sta nuj, neobhodno povezana z drugim prejšnjim sklepom. Potem še sklep o računskih izkazih. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 16 za, 3 proti. Hvala lepa. Zdaj pa še resolucija. Predlog spremembe 7 za, proti, zdržani, zavrnjen. A lahko preverimo to? Predlog spremembe številka 7. Hvala lepa. Je zavrnjen. Predlog spremembe 8 za, proti, zdržani, sprejet 9 za, proti, zdržani, zavrnjen, 10 za, proti, vzdržani, sprejet, 11 za, proti, vzdržani, sprejet, 12 za, proti, bomo preverili predlog spremembe 12. Konec glasovanja, zavrnjen. Predlog spremembe 13 za, proti, vzdržani, sprejet, 14 za, proti, proti vzdržani sprejet 15 za, proti vzdržani sprejet 16 za, proti vzdržani zavrnjen 17 za, proti vzdržani sprejet 18 za, proti vzdržani sprejet 19 za, proti vzdržani sprejet 20 za, je tehnični predlog spremembe, ne glasujemo o njem, 21 za, proti zdržani spre, sprejet, 22 za, proti zdržani zavrnjen, 23 za, proti zdržani sprejet, 24 za, proti zdržani sprejet, 25 za, proti zdržani sprejet, 26 za, proti zdržani sprejet, 5 in 6 sta tehnična predloga sprememb, torej glasujemo o, končnem, o celotni resoluciji, ki je bila tako spremenjena, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. S tem imamo 19 glasov za in 2 proti. Hvala lepa. Excel. Prvi in drugi predlog spremembe. Za, proti, vzdržani, spre, sprejeta. To pomeni, da glasujemo o razrešnici. Torej, glasujemo o sklepu, glasujemo elektronsko. Hvala lepa, konec glasovanja, 16 za, 5 proti. Torej, računski skazi, tretji in četrti predsednik bi se povezan s prejšnjim sklepom, tako da sedaj odločamo o sklepu glede računskih izkazov, glasujemo elektronsko. Hvala lepa. Konec glasovanja, 18 za, 3 proti. Peti predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjen, 6 za, proti, vzdržani, sprejet, 7 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 8 za, proti, vzdržani, sprejet, 9 je bil spredmeten, 10 za, proti, vzdržani, sprejet, 11 za, proti, vzdržani, sprejet, proti zdržani sprejet, 12 in 13 sta identična, za proti vzdržani sprejeta, 14 za, proti vzdržani sprejeto, 15 za, proti vzdržani. Po mojem mnenju je bil zavrnen, ampak preverimo. Preverjamo 15. predlog spremembe. Konec glasovanja, 6 15 se zavrne. 16 za, proti, vzdržani, sprejet. 17 za, proti, vzdržani, sprejet. 18 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Glasujemo o celotni resoluciji. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja, 19 za, 2 proti, hvala lepa. In jak. Prvi in drugi predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejeta. S tem glasujemo o celotnem sklepu za, torej elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. 17 za, 4 proti. Sedaj pa še računovodski skazi. Tretji in četrti predlog spremembe sta povezana s prejšnjim sklepom sedaj glasujemo o sklepu od glede računovodskih izkazov v celoti. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja, 15 za, 5 proti. Še hvala lepa, pa še potem resolucija, peti predlasmem za, proti, vzdržani sprejet, 6 za, proti, vzdržani sprejet elektronsko glasovanje o tako spremenjeni resoluciji. Konec glasovanja. 20 za, 1 proti. Hvala lepa. Zdaj pa FCH, GCV. Prvi, drugi predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejeta. Torej, sklep o razrešnici celoti, elektronsko glasujemo. konec glasovanja. 18 za, 3 proti, hvala. Potem računovodski skazi, 3 četrti, 3 in 4, to sta že pokrita. Sedaj pa še eh, sklep o računovodski skazi, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja, 18 za, 3 proti, hvala lepa. Resolucija, peti predlas spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjen, 6 za proti vzdržani sprejet, 7 za, proti vzdržani zavrnjen, 8 za, proti A lahko preverimo elektronsko? Predlog spremembe 8. Preverjamo elektronsko. Mislim, da bi sicer zavrnjen, ampak ni bilo posem pregledno. Konec glasovanja, zavrnjen. Ja, deveti predlog spremembe za proti, zdržani, zavrnjen. Pa še tako spremenjena resolucija, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 18 za, 2 proti. Hvala. Imi. Prvi in drugi predlog spremembe za proti vzdržani sprejeta. Sklep o razrešnici, kot je spremenjena, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja, 18 za, 3 proti, hvala. Računovodski skazi, tretja, četrti predlog spremembe sta s tem pravzaprav avtomatično pokrita. Sedaj pa sklep o računovodskih skazi, glasujemo. Konec glasovanja, 18 za, 3 proti, hvala lepa. Predlog za resolucijo, peti predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjen, 6 za, proti, vzdržani, sprejet, 7 za, proti, vzdržani, sprejet, 7 za, proti vzdržani zavrnjen, 8, 9, 10, po moje lahko vzamemo v svežnju, ja, se strinjate, torej ne, prav ne, 8, za, proti vzdržani sprejet, 9, za, proti vzdržani sprejet, 10, za, proti vzdržani sprejet, 11, za, proti vzdržani zavrnjen, 12, za, proti vzdržani sprejet, prejet 13 za, ne pred predmeten 14 za, proti zdržani zavrnjen, 15 je tehnični predlog sprememb, 16 za, proti zdržani sprejet, 17 za, proti zdržani zavrnjen, 18 za, proti zdržani sprejet, 19 za, proti zdržani zavrnjen, 20 za, proti vzdržani sprejet, 22 za, proti vzdržani sprejet, 21 je pa um, razpremenjen oziroma so ga umaknili. Glasujemo celotno tako spremenjeni resoluciji. Konec glasovanja. 19 za, 2 proti. ITER 1 do 4, predlogo se nam 1 do 4 za, proti, zdržani, sprejeti glasujemo o sklepu o razrešnici kot celoti. Ugotavljam, da smo glasovali od 1 do 4, kar sicer ni nič narobe, ampak 1 do 3 so identični, 4 je nasproten od prvih 3 ne smemo glasovati vseh teh štirih skupaj. Ja. To sem prav imaš. Skratka, ker smo ena do tri pravzaprav uh, izglasovali, je s tem štiri, štirica tudi um, že obravnavana, ampak jezikovnost nisem pravilno izrazila, tako da so bili ena do tri pravzaprav sprejeti in s tem če štiri zavrnjen. Glasujemo o sklepu o celotni uh, eh, raz, razrešnici. konec glasovanja 21 za, nič proti. No, to pa ne vidimo pogosto. Računovski skazi, predlog spremembe 567 so povezani že s tem, torej sklep o računovskih skazi glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 20 za, 1 proti, hvala lepa. Resolucija 8. predlog spremembe za, proti vzdržanje sprejet kompromis ena za, proti vzdržani sprejet, predlog smembe devet in deset sta brezpredmetna, enajst za, proti vzdržani sprejet, dvanajst za, proti vzdržani sprejet, trinajst za, proti vzdržani zavrnjen, štirinajst za, proti vzdržani sprejet, petnajst za, proti vzdržani sprejet, proti vzdržani sprejet, 16 za, proti vzdržani sprejet. Ali lahko vzamemo od 7 do 24 v svežnju? Ne. 17 smo že, ne? 17 smo že zglasovali. 16 smo že, 17 eh, za, proti vzdržani sprejet, 18 za, proti vzdržani sprejet, 19 za, proti vzdržani sprejet, 20 za, proti. Nekaj moramo storiti. 20 moramo preveriti elektronsko. Torej, preverjamo. Konec glasovanja. 15 za, 6 proti za. 21 za, proti vzdržani sprejet. 22 za, proti vzdržani sprejet. 23 za, proti vzdržani sprejet vzdržan, eh, proti vzdržani sprejet, 24 za proti vzdržani sprejet. Pa še tako spremenjeni resoluciji. Glasujemo elektronsko, prosim. Konec glasovanja, 19 za, 2 proti. Hvala lepa. Prav. Zdaj pa prehajamo na SISAR. Prva in drugi predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejeta. Eh, torej, glasujemo o sklepu, o, o razrešnici kot tako spremenjeni. Konc glasovanja 18.3 proti. Računovske skazi, predlog spremembe 3.4 ste s tem že obravnavana. Sklep o računovskih skazi glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zdaj pa še resolucija. 18 za, 3 proti, 5 pred spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjen, 6 za, proti, vzdržani, sprejet, 7 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 8 za, proti, lahko preverimo elektronsko, 8 predlog spremembe, preverjamo elektronsko. Mislim, da je zavrnjen, ampak preverimo. Hvala ja, zavrnjen, 9 za, proti vzdržani, zavrnjen, 10 za, proti vzdržani, sprejet, 3, tran 1 in 2 sta že pokrita, potem imamo tran 3 do 8, lahko to glasujemo v svežnju, za, proti vzdržani, sprejet, tran 9 za, je že pokrit, 30 torej za proti vzdržani sprejet. Ostalo je že pokrito, sedaj pa od celotni tako spremenjeno ni resoluciji, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 18 za, 2 proti. Zdaj pa smo tako opravili del svojih nalog, pa še druge ustanove, druge institucije. Nikar ne zaspite, prijatelji. Nadaljujemo z Evropskim svetom in svetom. Gospod Črnecki je tukaj poročevalec. E, ni treba, da ga vprašam, ali želi besedo, ker ga ni. Želi kdo od poročevalcev besedo? Ne? Krasno. Prav. Potem pa glasujemo o sklepu o razrežnici. Kdo je za? proti, da se zdrži sprejeti. Ja, pravzaprav bi res morali glasovati elektronsko, se opravičujem. Torej, glasujemo o sklepu o razrešnici, kdo je za, to je tisti, tisti ki glasuje za, je za to, da se razrešnica preloži. Konec glasovanja. Imamo soglasno odločitev, torej razrešnica za svet in Evropski svet se preloži. Predlog smembe ena. Za. Proti. Zdržani. Sprejet. Dva. Za. Proti. Zdržani. Sprejet. Tri. Za. Proti. Zdržani. Sprejet. Sedaj pa imamo mnenje AFK. AFKO D. Ali lahko o DE FGH, glasujemo v svežnju, prav, za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 4 za, proti vzdržani, sprejet, 5 do 7 v svežnju za, proti vzdržani, sprejeti, 8 za, proti vzdržani, sprejet, 9 za, sprejeti,

tri, štiri, pet, lahko o njih glasujemo v svežnju, prav, za, proti, vzdržani, sprejeti. Predlog spremembe 18, za, proti, vzdržani, sprejet. Avko 6 sta identična, predlog spremembe 19, za, proti, vzdržani, sprejet. 20, za, proti, vzdržani, sprejet proti vzdržani sprejet, 21 za proti vzdržani sprejet, AFKO 7, 8 in 11 v svežnju za proti vzdržani sprejeto. Potem pa sklep v celoti glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Hvala lepa. 20 za nič proti. Hvala lepa. Zelo jasno sporočilo svetu torej. Potem pa sedaj še sodišče. Prvi in drugi predlog spremembe. O razrešnici. Ena. Za, proti, vzdržani, sprejeto. To pomeni, da je drugi predlog spremembe brezpredmeten. Glasujemo o celotni tako spremenjeni razrešnici. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 19 za, 2 proti. Resolucija. Predlog spremembe 3. Za proti, vzdržani, sprejet, 4 za, proti, vzdržani, sprejet, 5 za, proti, vzdržani, sprejet, 6 za, proti, vzdržani. A lahko preverimo šesti predlog spremembe? Torej šest, glasujemo elektronsko, konec glasovanja zavrnjen. Sedmi predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejet, osem za, vzdržani, nasproti, vzdržani, sprejet, ustni predlog spremembe, poročevalca, tu glede tega ni, vidim, da ni nobenega ugovora, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Pa potem devet, deveti predlog spremembe z ustnim predlogom spremembe, je kdo proti, ne, za, proti, za, pre, deveti predlog spremembe, isto je. Deveti presunbe za, proti, stržani, zavrnjen. Deseti predlog spremembe za. Proti. Prav deseti predlog spremembe bi želela preveriti, ker je vse skupaj nekoliko pomešano in zmedeno. Konec glasovanja. Sprejeti. Prav. Zdaj pa o končno, končno glasovanje o tako spremenjenem besedilu resolucije. Glasujemo. Konec glasovanja. 20 za, 1 proti. Računsko sodišče. Prvi predlog spremembe za, proti, zdržani, sprejet. S tem je drugi predlog spremembe brezpredmeten. Glasujemo o sklepu kot celoti. Konec glasovanja. 20 za, 1 proti. Zdaj še resolucija, predlog spremembe. Ali lahko glasujemo v svežnju predloge sprememb 3 do 11? Ne. 3 za, proti, vzdržani, sprejet. 4 za, proti, vzdržani, sprejet. 5 za, proti, vzdržani, preverimo. Peti predlog spremembe preverjamo. Konec glasovanja je sprejet, šest za, proti, vzdržani sprejet, sedem za, proti, vzdržani sprejet, osem za, proti, vzdržani sprejet, devet za, proti, vzdržani sprejet, deset za, proti, vzdržani sprejet, enajst za, proti, vzdržani sprejet, dvanajst za, proti, vzdržani sprejet, A lahko preverimo? 12. predlog spremembe. Mislim, da je bil zavrnjen, ampak dajmo preveriti. No, prav, sem dobro videla. 14 proti. 13 za. Proti. Tudi 13 bomo preverili elektronsko, kajti tukaj vidim precej zmede, tukaj z pulta. Ni bil sprejet. 12, tako da ta ni brezpredmeten. 13 je torej sprejet. 14 je brezpredmeten. 15 za, proti, zdržani, sprejet. 16 za, proti, zdržani, sprejet. 17 za, proti, zdržani, sprejet. 18 za, proti, aha, Torej preverjamo še 18. predlog spremembe. Glasujemo elektronsko. Hvala lepa. Zavrnjen. S tem glasujemo o celotno tako spremeni resoluciji. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Konec glasovanja. 19 za, 2 proti. Hvala lepa. Zdaj pa Evropski ekonomsko-socialni odbor, prvi in drugi predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjen. Tretji predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejet. Sklep o razrešnici kot celoti glasujemo elektronsko. 19 za, 1 proti. Prav, resolucija. Predlog spremembe. Ali lahko od 4 do 8 glasujemo o svežnju? Ja, ne. 4 za, proti, vzdržani, sprejet. 5 za, proti, vzdržani, sprejet. 6 za, proti, vzdržani, sprejet. 8 za, proti, vzdržani, sprejet. 7 za. Čakajte, ta je brezpredmeten. Če je bil 8 potrjen, 9 za, proti vzdržani sprejet, 10 za, proti vzdržani sprejet, 11 za, proti vzdržani sprejet, 12 za, proti vzdržani sprejet, 13 za, proti vzdržani, lahko preverimo predlasmeni preštevilka 13. Hvala. torej ta je bil zavrnjen. Torej, 13 je zavrnjen, enako število glasov, 14 za, proti, vzdržani. Mislim, da je bil zavrnjen za enako večino. Ustni predlog spremembe. Torej, 14. preverjamo pisno, eh, elektronsko. Konec glasovanja sprejet z, eno, z enim glasom večine. Torej, poročevalec ima ustni predlog spremembe. Kdo je za ta ustni predlog spremembe? Tisti glasuje zda, proti. Zdaj smo pri proti, ne? Prav, zavrnjen. 16 za, proti, zdržani, zavrnjen. 15 je brezpredmeten, 17 za, proti vzdržani sprejet, 18 za, proti vzdržani sprejet, 19 za, proti vzdržani sprejet, 20 za, proti, lahko to preverimo, 20 predlog spremembe preverjamo elektronsko. Hvala, zavrnjen. Hvala. 21 za, proti, vzdržani sprejet, 22 za, predlog proti, vzdržani sprejet, 22, 23, sprejet, 24 za, proti, vzdržani sprejet, 25 za, proti, vzdržani sprejet, 26, torej 25, ja, preverjamo elektronsko. konec glasovanja. Sprejet. 26 za, proti, vzdržani, sprejet. 27 za, proti, vzdržani, sprejet. 28 za, proti, vzdržani, sprejet. Teda pa glasujemo o tako spremenjeni resoluciji. Glasujemo elektronsko, poimensko. Konec glasovanja, 20 za, 1 proti, hvala lepa. Zdaj pa odbor regi. Prvi in drugi predlog spremembe za, proti. A lahko preverimo elektronsko? Prvi in drugi predlog spremembe. Preverjamo. Mislim, da je zavrnjen. Preverimo elektronsko. Skupaj preverjamo predlog spremembe 1 in 2. Odlično, to je zavrnjen. 14 proti 7 za. Tretji predlog spremembe za proti vzdržani sprejet. Glasujemo o razrešnici, sklep o razrešnici kot celoti. Glasujemo elektronsko. Glasujemo elektronsko. konec glasovanja. 14 za, 7 proti. Hvala. Resolucija. A lahko glasujemo 4, 5, 6, 7 in 10 skupaj v svežnju? Ne, prav. 4 za, proti, zdržani, zavrnjen. 5 za, proti, ne, 5, 5. bomo preverili elektronsko.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 vzdržani, zavrnjen 8, za, proti, vzdržani, lahko preverimo. Osmi predlog spremembe. Mislim, da je zavrnjen, težko pa rečem. Konec glasovanja. Zavrnjen 13 proti 8 za. 11 je bil umaknjen, 12 predlog spremembe za proti, zdržani, zavrnjen, 13 je bil umaknjen, 14 za, proti, zdržani, zavrnjen, 15 za, proti, zdržani, zavrnjen, 16 za, proti, zdržani, mislim, da je zavrnjen. Lahko preverimo predlog spremembe 16. Ja, konec glasovanja zavrnjen. 17 za, proti vzdržani sprejet, 18 za, proti vzdržani sprejet, 19 za, proti vzdržani sprejet, 20 za, proti, lahko preverimo, preverjamo 20. predlog spremembe. konec glasovanja. Sprejeto. 21, 22 in 23, 23 so identični za. Se opravičujem, pravzaprav so brezpredmetni, ker je bil, 21, ker je bil 20 potrjen. 24 in 27 za, proti, vzdržani sprejeta. Tukaj pri 25. glasujemo samo o dodatku, dopolnitvi za, proti, zdržani sprejet, 26 je brezpredmeten, 28 za, proti, zdržani sprejet, 29 za, proti, zdržani sprejet, 30 za, proti, zdržani sprejet, 33 za, proti, zdržani sprejet, proti, zdržani, zavrnjen, 31 za, proti. Preverili bomo 31. predlog spremembe. Ne, ne. 31. Preverjamo. Hvala lepa. Konec preverjanja, torej zavrnjen. 32. 32 kaj zdaj, 31 ali 32? No, 32 za, proti, zdržani, zavrnjen. 38 za, proti, zdržani, sprejet. 34 do 36 so izbrisi za, proti, zdržani, sprejeto. 37 je brezpredmeten, 39 za proti, zdržani, zavrnjen, 40, za, proti, zdržani, sprejet. 41, ne, 39 ni bil sprejet, mar ne? 41 za, proti, zdržani, sprejet. 42 za, 42 za, proti, vzdržani, sprejet, 43 za, proti, to je zdaj bilo nepregledno, preverjamo 43 elektronsko. Torej 43, ja, torej z enim glasom večine je bil sprejet, 44 za, 43 proti, vzdržani, zavrnjen, 45 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 47 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 46 za, proti, tudi tega bi želela preveriti elektronsko, preverjamo predlog spremembe 46. Konec vzdržani. Glasovanje zavrnjen, celo precej jasna večina so pravčujem, ampak nisem videla. 48 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 49 za, proti. Smo pri 49 in 50 predlogu spremembe. Za, proti, vzdržani, sprejeta. 51 za, proti in 52 je za, proti, vzdržani, zavrnjena. 53 za, proti, vzdržani, sprijeta. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 55, aha, preverjamo. Preverjamo predlog spremembe 54. Konec glasovanja, zavrnjen, 14 proti, 7 za. 55. predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjen. Zdaj pa glasujemo o tako spremenjeni resoluciji. Konec glasovanja, 18 za, 3 proti, najlepša hvala. Sedaj pa še Evropski varh človekovih pravic. Razumbe ena za proti vzdržani sprejeto. Razumbe dve brez predmete in glasujemo o sklepu. Lahko glasujete. Konec glasovanja. 19 proti 1. Resolucija. Razumbe tri za proti vzdržani sprejeto. Še enkrat, predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 4. Also Amendment 4, da steht bei mir nichts drin von Withdraw. Ja. ja, pri meni nič ni napisano, da bi bil umaknjen. Genau. Der Rapporteur. Genau, der Rapporteur ist nicht da. Hm? Je to umaknjeno ali ne? Je, ja, dobro. Pejo smo imeli pet za, proti, vzdržani, sprejeto. Šest, oziroma osem za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smo imeli besedem brezpredmeten, predlog spremembe 6 je tudi brezpredmeten, predlog spremembe 9 kot dodatek za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 10 za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 11 za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 12 za proti. Bomo to preverili elektronsko. Ja, vem, da niste več navdušeni nad glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 13. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 14. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 15. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 16. Brezpredmeten. Predlog spremembe 17. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 18. Za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto, protivno je 19 za, proti vzdržani sprejeto, protivno je 20 za, proti vzdržani zavrneno. Prelazujem je 21 za, proti vzdržani sprejeto, prelazujem je 22 za, proti vzdržani sprejeto, prelazujem je 23 za, proti vzdržani sprejeto. Bomo to preverili elektronsko. Mislim, da je zavrnjen. Elektronsko glasujemo o predlogu spremembe 23. Lahko glasujete? Zavrnjeno. Predlog spremembe 24 za, proti vzdržajanje sprejeto. Predlog spremembe 25 za, proti vzdržajanje sprejeto. Predlog spremembe 26 za, proti vzdržajanje sprejeto. Predlog spremembe 27 za, proti vzdržajanje sprejeto proti vzdržani sprejeto, pravi spremembe 28 za proti vzdržani sprejeto. Glasujemo o tako spremenjeni resoluciji in sicer elektronsko lahko glasujete. Sedaj pa Poblašenec za vašo podatko, predlog šnove ena za, proti vzdržani zavrnjeno, predlog šnove dve za, proti vzdržani sprejeto. Sklep o razrešnici za, proti, eh, oziroma glasujemo elektronsko, 16 proti 4. Sedaj pa glasujemo resoluciji, libe 2 za, proti vzdržani sprejeto, libe 3 za, proti vzdržani sprejeto. Mislim, da je sprejeto. Ampak bomo preverili elektronsko. Glasujemo o predlogu spremembe li, Libe 3. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 4. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 3. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 5. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 6. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 7. Za proti vzdržanju sprejeto. Pravzaprav za 8 za proti vzdržanju sprejeto. Libe 1, 4, 5, 6 so že pokriti, tako da glasujemo tako spremenjeni resoluciji in sicer elektronsko. Konec glasovanja, 18 proti 3. Tako smo zaključili še druge institucije. Še zadnje glasovanje za današnji dan. Mednarodni računovodski standardi. Poročevalca ni. Želi poročevali z besedo? No. No ne. Okay. O, dobro, nihče ne želi besede v zvezi s tem. Predlog slovenbe ena za proti vzdržani sprejeto, predlog slovenbe dve za proti vzdržani sprejeto, predlog slovenbe tri za proti vzdržani sprejeto, predlog slovenbe štiri za proti vzdržani. Mislim, da je zavrnjen. Predlog slovenbe pet za proti vzdržani sprejeto, predlog slovenbe šest za proti vzdržani sprejeto. Proti vzdržani sprejeto, predložujem be 7 za proti vzdržani sprejeto, predložujem be 8 za proti vzdržani sprejeto, predložujem be 9 za proti vzdržani sprejeto, predložujem be 10 za proti vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Predložujem be 10. Lahko glasujete. Konec glasovanja sprejeto. Predlagam spremembe 11 za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 12 za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 13 za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 14 za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 15 za. Kako želite, da preverimo 14? Lahko glasujete. Konec glasovanja. Ja, res zavrnjen je bil. 14 proti 7. Predlog je bil 15 za, proti vzdržani sprejeto, predlog je bil 16 za, proti vzdržani sprejeto, predlog je bil 17 za, proti vzdržani sprejeto, predlog je bil 18 za, proti vzdržani sprejeto, predlog je bil 19 za, proti vzdržani sprejeto. S tem glasujemo o tako spremenjeni resoluciji in sicer poimensko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sedemnaest proti dve, hvala. Tako smo dejansko končali z elektronskim glasovanjem po točko razno. Nimamo ničesa na dnevnem redu. Zahvaljujem se vam za disciplino. Vem, da obstaja veliko bolj zanimivih stvari na svetu, ampak to smo morali narediti. Vidimo se spet v četrtek naslednji teden. Takrat bomo glasovali o razrešnici za komisijo in razrešnici za parlament. Želim vam lep večer, hvala lepa za disciplino. Seja končana.